Pričakujemo pa jutri ob 11.30 o tem poročilu. Zasedanje se nadaljuje jutri, 10. decembra, od 8.30 eh, dalje. Dnevni red je bil objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem prekinjamo zasedanje.